May I ask you to take seat, please? Let's start our. Dragi kolegi, prosim, sedite na svoja mesta, začnimo še z našo Eurosejo. Gospod Janko, hvala lepa, dragi kolegi, dragi prijatelji, dobrodošli. V čast in pa v veselje mi je, da sem danes tukaj z vami in da lahko skupaj z gospodom Gualtjerjem predsedujem temu delu seje dragi prijatelji, povedati želim nekaj besed v uvod naše današnje razprave. Seja, medparlamentarna seja se bo osredotočila na 20 let evra. Zelo hvaležni smo eh, tudi našim današnjim gostom. To so ključni deležniki. Namreč Mario, uh, Mario Centeno, predsednik Euroskupine, Luis de Guindos, podpredsednik Evropske centralne banke, Pierre Moscovici, komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdočevanje in carine. Hvala lepa, da ste sprejeli našo vabilo in da boste sodelovali pri današnjem plenarnem zasedanju. Gre za ključne in politično izjemno občutljive točke. Torej. Samo nekaj besed o sami organizaciji. Preden bom dal besedo našim gostom, bi rad na kratko spregovoril uh, o samem poteku seje. Naj povdarim, eh, da bomo kot običajno storili vse, kar je v naši moči, da bo čim več Udeležencev dobilo besedo, če tudi je čas naše seje razmeroma omejen glede na veliko število udeležencev, pa morate razumeti tudi, da po uvodnih izjavah ne boste vsi dobili besede. Zato vas tudi prosim, da ste v svojih prispevkih kratki in se osredotočite na dve ali tri minute Na to vas bo opozorila tudi ura na ekranu tukaj spredaj. Če bo potrebno, pa bomo čas še omejili. Pred seboj imate glasovalne kartice, na katerih lahko, na katere lahko zapišete, da želite besedo. Te kartice potem dajete dvoranskemu osebju. Namenjene so tako predstavnikom nacionalnih parlamentov, kakor tudi predstavnikom Evropskega parlamenta. Nasplošno bomo skušali razdeliti čas za govor po sledeči formuli najprej dva predstavnika nacionalnih parlamentov in potem predstavnik Evropskega parlamenta. Če pa, se, če pa bo to potrebno, eh, bomo ta pristop prilagodili med samo razpravo. Sedaj pa dovolite, da vzpostavim most med včerajšnjo razpravo in pa današnjo nalogo. Prosim vas, da ste neposredni in pregledni v vaših prispevkih. Kaj nas čaka? danes imamo makroekonomski pristop, nekatere nove inštitucije, nov generalni direktorat, nove eh, ministre, eh, nov eh, časovni načrt, nov program reform v vseh državah članicah. Posvečamo se vlaganjem, raziskavam, razvoju, človeškemu kapitalu in tako naprej. Vendar pa smo včeraj ugotovili, da govorimo o enotnem trgu, ampak da imajo določene države članice tudi dvostranske sporazume, ki vplivajo na našo skupno politiko. Število zaposlenih se je povečalo, smo ugotovili včeraj ampak število delovnih ur se je zmanjšalo in kakovost eh, pogodb eh, je zaradi tega tudi nižja. Včeraj smo ugotovili, da se pojavljajo velike težave z goljufijami, z utajami in z pranjem denarja in sicer v celotni Evropski uniji. Izgubili smo na stotine milijard evrov zaradi tega. Velike težave smo imeli s postavitvijo mehanizma jamstva, jamstvenega mehanizma za banke. Veliko je tem. Prosim vas, da predstavite svoje predloge, da podate svoje pripombe, tako da bomo na koncu lahko predstavili naše stališče glede novega svežnja reform na evropski ravni. Sedaj pa dajem besedo gospodu Gvaltjarju. Izvolite. No, thank you. I think this is a uh, discussion today is. Današnja razprava je eh, hkrati eh, tudi eh, proslava 20. obletnice evra. Vendar to ni zgolj proslava, ampak je to tudi razprava o tem, kaj smo dosegli in kaj še moramo doseči. Zelo me veseli, da imamo danes tako pomembne goste. Hvala lepa, da ste vsi z nami in prepričan sem, da bomo imeli zelo živahno in zanimivo razpravo. So we have um, the first speaker for. Uh, torej, prvi govorec Daniel. Danes je Mario Centeno, predsednik Euroskupine. Deset minut. Deset minut. Izvolite. Good morning, thank you, chair. On... Dobro jutro. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani predstavniki nacionalnih parlamentov, podpredsednik Evropske centralne banke, gospod komisar, dame in gospodje, v veliko veselje mi je, da sem se vam lahko pridružil danes, ko obhajamo 20. obletnico evra in razpravljamo o prihodnosti naše skupne valute. To je že drugič, da sodelujem eh, pri eh, medparlamentarni konferenci in zelo cenim to naše sodelovanje. Učinkovito Učinkovito usklajevanje davčne politike v Evropi je odvisno tudi od vaše udeležbe v evropskih razpravah. Euro danes ni zgolj simbol evropske identitete. Je tudi druga največja valuta na svetu. Podpora enotni valuti med našimi državljani je na višku. V preteklih 20 letih eh, pot evra ni bila lahka. Finančna kriza in kriza davčnega primankljaja je pomenila velik preizkus za evro. Pokazale so se napake v arhitekturi Evropske gospodarske in monetarne unije. Ampak sprejeti so bili odločilni ukrepi, ki so zagotovili močan evro. Enotna valuta danes je enoten temelj za vzpostavljanje rasti in pa za zagotavljanje novih delovnih mest. Zagotoviti moramo, da bo gospodarska in monetarna unija pripravljena na izzive prihodnosti. Danes so pod velikim pritiskom številni dogovori iz preteklosti. Inovacije so vedno intenzivnejše, eh, konkurenčnost je velika in eh, te izzive še krepi rast populizma in eh, pa večje politično tveganje. Kljub temu, da je brezposelnost nizka, kljub temu, da osebni dohodki naraščajo in da je za nami 22 semestrov eh, rasti, zaporednih semestrov rasti, se populizem krepi. Torej, zastaviti se moramo vprašanje, zakaj. Vsi pričakujemo, da bodo ljudje pozitivno naravnani, kar zadeva sedanjost in pa prihodnost. Kaj ti vidimo lahko rezultate gospodarskega usklajevanja? Vse države članice so leto 2017 dosegle rast nad 1,5 odstotka. Vendar pa ljudje niso zadovoljni. Zakaj ne? Ravno zaradi tega moramo poskrbeti za ustrezen odziv. Naše gospodarstvo mora postati bolj vključujoče, bolj vzdržno, bolj odporno na zunanje pretrese. Gospodarstvo se v splošnem krepi, ampak eh, tukaj gre zgolj za povprečje. Vedno več je državljanov, ki živijo pod eh, pragom eh, revščine, vendar eh, tega ne opazimo, ker vse skupaj zamaskira večina ali pa bogata manjšina. Poskrbeti moramo za razdelitev blaginje med vsemi, ne le med nekaterimi. Vsi državljani vsake posamezne države in vseh držav v Evropski uniji morajo uživati prednosti skupne valute. Veliko korakov je bilo že storjenih in to so bili koraki v pravi smeri. Vzpostavili smo bančno unijo, vzpostavili smo evropski mehanizem stabilnosti. Izboljšali smo naše gospodarsko usklajevanje in sprejeli smo celo vrsto težavnih reform na nacionalni ravni. To so ključni koraki na poti k stabilnosti, vendar pa to ne zadostuje. Nismo še dosegli naših ciljev. Euroskupina si je intenzivno prizadevala za poglobitev gospodarske in monetarne unije in to delo je vodilo v dogovor eh, vrha evra decembra lani. Na ta način imamo eh, skupna pravila za evropski podporni mehanizem in mehanizem za reševanje bank. Voditelji so se dogovorili tudi, da bodo vzpostavili instrumente za konvergenčnost in pa konkurenčnost evroobmočja. Evroskupina naj bi predstavila konkretne rezultate nadaljnih posvetov junija letos. V prihodnih tednih in mesecih se bomo osredotočili na tri temeljne naloge. Najprej bomo pripravili predloge sprememb mm, v zvezi z pogodbo za evropski mehanizem stabilnosti. Potem se bomo osredotočili na številne. Eh, dele Evropske bančne unije. Tukaj gre tudi za odgovor na zagotavljanje likvidnosti in pa eh, pokojninsko schemo. Prišlo pa je tudi do velikih sprememb v zgodovini evra. Tega se moramo vsi zavedati. Ti instrumenti bodo pomemben eh, del prihodnosti gre eh, za razumevanje, da obstajajo velike vrzeli v naši skupni eh, vrednoti eh, v naši skupni valuti in zaradi tega potrebujemo proračunski instrument v evro območju. Ta proračunski instrument mora biti na voljo vsem državam članicam. Vendar pa tukaj ne gre zgolj za kozmetične eh, popravke mehanizma Evropske unije za proračun. Ne gre zgolj eh, za to, da bi razdelili proračuna dva dela, na proračun za evroskupino in na proračun za preostale države članice. Imeti moramo instrument, eh, ki bo okrepil privlačnost evroobmoča in ohranil tudi situacijo, kot jo imamo danes. Omogočiti moramo novim članicam, da se pridružijo evroobmočju in pri tem računajo na našo tehnično in pa finančno podporo. Dodana vrednost instrumenta bo povezana z dvema usporednima ciljema. Konvergenčnost je eden izmed teh ciljev in pa konkurenčnost. Konvergenčnost je zelo pomembna, ko gre eh, za eh, vzpostavitev enotnega življenjskega standarda v Evropski uniji. Velike razlike ali pa velike gospodarske razlike med državami članicami evroobmočja lahko negativno vplivajo na vse druge članice. Kot je pokazala kriza, eh, je eh, tveganje eh, negativnih učinkov zelo veliko to lahko vpliva na eh, celotno sistavo eh, monetarnega sistema. Bolj učinkovita je, oziroma učinkovitejša je monetarna politika, več bomo imeli prednosti eh, od članstva v evroobmočju. Enako pa velja tudi za konkurenčnost. Ohranitev konkurenčnosti je ključnega pomena, če se države želijo spopasti z globalizacijo in pa tehnološkimi izzivi. To je še prav pomembno za države članice evroobmočja ki nimajo eh, lastnih instrumentov, eh, ko gre za menjalne tečaje in same ne morejo ponovno vzpostaviti konkurenčnosti. Države evroobmočja morajo spoštovati visoke standarde na področju konvergenčnosti In ti standardi so višji od standardov držav članic, ki same vodijo monetarno politiko in zaradi tega so proračunski instrumenti tako zelo pomembni. Odgovoriti bomo morali na pomembno vprašanje, kako bo ta instrument podpiral konvergenčnost in pa konkurenčnost v evroobmočju oziroma v Evropski uniji. V evropskem proračunu, v večletnem finančnem okviru je veliko instrumentov, eh, ki se nanašajo na eh, celo vrsto ciljev in ti instrumenti bi morali dopolniti to, kar je že na voljo v večletnem finančnem okviru. Podpreti moramo reforme, ki krepijo eh, produktivnost in ki omogočajo eh, hitro premestitev eh, verov v evroobmočju. Finančne vzpodbude bi lahko pomagale pri nadomestilu stroškov, ki so povezani z izvajanjem reform, kot recimo z izvajanjem reform na področju trga delovne sile. Poleg tega bi bilo smiselno, da tudi okrepimo ulaganja in da jih kolektivno okrepimo, še prav posebej, ko gre za okrepitev eh, potencijala za rast v posameznih državah članicah in pa v celotnem evroobmočju. Ulaganja bi eh, se moralo osredotočiti na raziskave, razvoj, eh, na infrastrukturo, na informacijsko tehnologijo. Usmerjena ulaganja bodo okrepila zmogljivost gospodarstva da poveča proizvodnjo in da se lažje prilagaja. Na ta način bo celotna evroobmočje bolj vzdržno. Vendar pa lahko vsi instrumenti na ravni evroobmočja le dopolnjujejo instrumente, ki so že sprejeti na nacionalni ravni. Države članice bodo še zmeraj ohranile odgovornost za izvajanje ustrezne politike, strukturne reforme in pa podpora ulaganjem. Zahtevata tudi pobude na nacionalni ravni. Poleg tega si bomo ogledali tudi uh, možnosti financiranja tega instrumenta. Tukaj gre predvsem za razpravo o verjih eh, financiranja. Slišal sem eh, oziroma pričakujem veliko eh, zgodbic na to temo v prihodnih mesecih. Nekateri bodo rekli, da je instrument spremljiv, drugi bodo rekli, da je premajhen, da bi lahko bil učinkovit. Glede tega nisem preveč zaskrbljen. Ali je pomembno, koliko sredstev je namenjenih za konvergenčnost in konkurenčnost na uh, ravni Evropske unije? Seveda, vendar pa to ni najpomembnejše. Najpomembnejše je, da bo ta instrument učinkovit. Najti uh, moramo najboljši možni način za uporabo tega instrumenta. Ponovno moramo zagnati konvergenčnost in izboljšati moramo našo konkurenčnost. Prilagoditi moramo ta instrument uh, in prilagajati ga bomo morali tudi, ko. Uh, bomo eh, zbirali izkušnje na poti v prihodnost. Ta instrument bo vsekakor zelo pomemben in to me vodi k končni dimenziji našega dela in to je upravljanje. Postopek upravljanja mehanizma ni tako zelo zanimiv, pa bi si zaslužil več pozornosti zagotoviti mora dovolj manjverskega prostora in biti mora dovolj prožen, da se odzove na potrebe evroobmočja. Tesno je povezan tudi z evropskim semestrom. Tukaj gre za davčno in pa gospodarsko usklajevanje. Euroskupina bi morala eh, imeti besedo pri uporabi sredstev iz eh, tega novega sklada. To je povezano tudi z izjavo predsednikov vlad in držav iz decembra. Ta pravi, eh, da bi moral biti instrument pod strateškim vodstvom evroskupine. Potrebno je poskrbeti za ustrezno upravljanje tega instrumenta. Potrebno se zavedati, da imajo odločitve posledice za vse države članice. Preden zaključim in zaključil bom, naj povem še nekaj besed o samem postopku. Evroskupina bo predstavila sporazum o prihodnosti eh, mehanizma do junija, potem pa se bo pričel zakonodajni postopek. Vem, da v Evropskem parlamentu že nekaj časa delate eh, na področju davčne zmogljivosti evroobmoča in veselim se že vašega prispevka. Zelo pomembno je, da Evropski parlament prispeva eh, k oblikovanju eh, tega instrumenta, kot ponavadi sem na voljo za izmenjavo mnen na to temo. Naj zaključim in se opravičujem za to, da sem presegal čas, ki mi je bil dan na voljo. Tekom tega leta bomo priča številnim spremembam v evropski politični krajini. To se bo zgodilo uh, ob upočasnitvi gospodarstva in na ta način se bodo ukrepila tudi tveganja. Zaradi tega potrebujemo odločne politične ukrepe. Prepričan sem, eh, da bomo še naprej izvajali reforme na nacionalni in evropski ravni in upam, da se bomo sposobni soočiti z izzivi na uspešen način. In vzpostavitev instrumentov za evroobmočje je primer eh, tovrstnih dejavnosti. Še pred letom dni je bilo to nepredstavljivo, sedaj pa razpravljamo o podrobnostih. To kaže, da smo zavezani evro, to pa kaže tudi našo odločnost da poskrbimo, da bo evro ostal zgodba o uspehu in da bo zagotavljal blaginjo za vse. Najlepša hvala za vašo pozornost in žal mi je, da sem prekoračil čas, ki mi je bil dan na voljo. Najlepša hvala, to je bil zares zelo, zelo zanimiv prispevek. Čestitke, spregovorili ste o vseh občutljivih temah. Kolikor eh, sem razumel, eh, imamo eh, dovolj sredstev tako za konvergenčnost, kakor tudi konkurenčnost. Potrebujemo postrezne instrumente. Torej, ta dogovor je najboljša možna rešitev za izboljšanje kakovosti življenja. Še zmeraj smo priča določenim neenakostim v družbi in ta instrument je del odgovora, namenjen je bankam. In kot naslednji bo spregovoril podpredsednik Evropske centralne banke, gospod uh, Luis de Guindos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, gospod komisar, eh, predsednik eh, Evroskupine, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu in pa Romunskemu parlamentu za to priložnost, da se skupaj pogovarjamo o prvih 20 letih evra in da razmislimo o poti v prihodnost. Prvi dve desetletji evra sta bili izjemni v tem času se je zgodila velika finančna kriza in to je vodilo v izgube eh, vseh največjih gospodarstev na svetu. Potem se je pojavila kriza v evroobmočju in to je ogrozilo preživetje enotne valute. Konvergenčnost in pa finančna integracija eh, sta bili vroči temi, že preden se je to zgodilo. Za okrožitev Evropske gospodarske in monetarne unije. pa nam je zagotovila učinkovita urodja, da smo se tem krizi uprli v pravilnem trenutku. Zaradi tega smo presegli eh, tudi to krizo preživetja. Številne države članice so eh, šle skozi obdobje velikega prilagajanja. Rast se je okrepila in prišlo je do zmanjšanja eh, državnega in pa davčnega primankljaja. Vse to je bilo mogoče tudi zaradi monetarne politike Evropske centralne banke. Euroobmočje eh, se ponovno postavlja na noge in to kaže tudi vzpostavljanje novih delovnih mest in pa zagotavljanje rasti. Pri tem pomembno vlogo igrajo tudi parlamenti. Parlamenti že imajo pomembno vlogo pri upravljanju evroobmočja in verjamem, da lahko še okrepijo svoj prispevek k delovanju Evropske gospodarske in pa monetarne unije. Naša unija, kot veste, temelji na demokraciji. In eh, glede na koalicijo evropskih demokracij temelji na pravilih in inštitucijah, ki eh, ščitijo pravice in eh, svobodo posameznika in preprečujejo zlorabo moči. Vsi evropski državljani imajo izbiro in imajo glas. Poleg tega eh, pa imamo tudi zelo natančna pravila vendar pa so kljub temu potrebna nenehna prizadevanja eh, evropskih inštitucij. Poglejmo si primer Evropske centralne banke. Ta ima demokratičen mandat, ki je zapisan v evropskih pogodbah. Te so bile ratificirane v vseh državah članicah Evropske unije v skladu z njihovimi ustanovnimi zahtevami. V skladu z tem mandatom in zato, da bi uresničili cilje. Eh, Evropske unije lahko Evropska centralna banka uporablja instrumente, ki so jo na voljo Eh, v skladu z svojo presojo. Na ta način je zagotovljena neodvisnost Evropske centralne banke in eh, preprečeno je politično umešavanje, ki bi lahko vodilo v kratkoročne eh, politične prednosti. Evropska centralna banka je tudi pod nadzorom Evropskega parlamenta, ki eh, ga izvolijo neposredno evropski državljani. Poleg tega Evropsko centralno banko nadzoruje Evropsko računsko sodišče z rednimi revizijami. Vse to kaže, da delamo v skladu z našim mandatom in ne samovoljno. Svojo odgovornost jemljemo zelo resno. V preteklih letih eh, smo oblikovali zelo trden okvir nadzora strani Evropskega parlamenta. Evropski parlament pa je bil zelo skrben eh, pri nadzoru nad delovanjem Evropske centralne banke in lahko pričakujemo, da eh, se bo ta nadzor eh, le še okrepil, kot se je tudi v času krize. Izkušnje Evropske centralne banke kažejo, da dobro delujoča Evropska unija zahteva tudi močne inštitucije in pa prevzem odgovornosti potrebno se osredotočiti na zagotavljanje verodostojnosti in zagotoviti, eh, da inštitucije dobro delujejo in dosegajo dobre rezultate. Zato pa si moramo ogledati tudi, kako lahko zagotovimo demokratično verodostojnost in pa odgovornost. To je še prav posebej pomembno, ko gre za eh, monetarne in pa davčne odločitve, ki so izjemno politične narave. Evropski parlament in nacionalni parlament imajo na tem področju že veliko odgovornost. Nacionalni parlamenti sprejemajo proračun držav članic in potrjujejo tudi strukturne reforme. Evropski parlament pa kot so zakonodajalec ima pomembno vlogo pri učinkovitem sistemu upravljanja na ravni Evropske unije. Delo Evropskega parlamenta je lahko zelo pomembno, na ta način se učimo iz izkušenj drug, drugih in e, veliko je bilo uspešnih reform na različnih področjih politike v različnih držav članicah Evropske unije. Ne navedem nekaj konkretnih primerov. Na področju finančnih storitev je prišlo do zaokrožitve bančne unije, kar je izboljšalo delovanje Evropske unije. Eh, rezultati, ki smo jih dosegli od časa krize, so eh, izjemno dobri imamo enoten nadzor eh, bank oziroma enotnejši nadzor bank, poleg tega pa imamo skupen eh, instrument eh, za reševanje in pa sanacijo bank. Na ta način lahko zagotovimo, Eh, stečaj bank in sicer v skladu z ustreznimi pravili. Zahvaljujoč eh, tem rezultatom je bančna eh, unija trdnejša in banke so varnejše in lažje podpirajo evropsko gospodarstvo. Dosegli smo dober napredek, ampak nismo še na koncu poti. Okrepiti moramo bančno unijo, zaključiti moramo evropski podporni mehanizem in pa sklad za reševanje in senacijo. Poleg tega pa eh, moramo zaokrožiti bančno unijo z tretjim stebrom, torej z eh, schemo EDIS. Postopek se mora nadaljevati. Nadaljni napredek pa je odvisen tudi od eh, bolj usklajenega upravnega okvira sem spadajo prizadevanja glede harmonizacije diskrecijskih pravic in deloma je to v pristojnosti eh, držav članic. Potrebno je zagotoviti enakopraven položaj na ravni Evropske unije. To pa lahko zagotovimo le z Evropsko zakonodajo in pa skupnimi inštitucijami. Pristojni nacionalni organi pa morajo tesneje sodelovati. V zaključek eh, dovolite, da uporabim metaforo. Nacionalni in evropski. Eh, parlament uh, morajo delovati uh, kot uh, sotekmeci. To pomeni, da uh, sta oba uh, člena pomembna za zmago. Potrebno je poskrbeti torej za ustrezno razdelitev pristojnosti med nacionalno in pa evropsko ravnjo. Uh, vendar pa, če ne želimo, da se to zgodi eh, za zaprtimi vrati, moramo poskrbeti za javno razpravo na to temo. In eh, ta medparlamentarni teden je odlična priložnost za to. Hvala lepa in veselim se že današnje razprave. Najlepša hvala. Še enkrat iskrene čestitke eh, tudi za obletnico Evropski centralni banki. Hvala lepa tudi za postopke, ki ste jih sprožili, kolikor smo razumeli. je ključnega pomena, da zaokrožimo Evropsko bančno unijo. Prosili ste za parlamentarno podporo vse eh, te reforme, vsi ti novi instrumenti pa so v rokah ene osebe in ta oseba je Pierre Moscovici, ki je komisar za gospodarske in finančne zadeve, za uh, eh, predavčevanje in pa uh, carinske dajatve. Hvala lepa, malce pretiravate z eh, mojimi odgovornostmi, ampak prevzemam izjiv. Eh, spoštovani eh, kolegi, spoštovani eh, podpredsednik Ruske centralne banke, spoštovani dragi Luis. Kot je povedal gospod Galtieri, sem resnično zelo zadovoljen, da sem danes tu z vami, ko obeležujemo 20. obletnico evra. To je Eh, zelo uh, pomembno, da se spomnimo vseh uspehov, pa tudi vseh eh, težav. V teh 20 letih smo naredili zelo veliko za krepitev Evropske uh, monetarne unije. Evropa, evro je en od uh, najlepših dosežkov Evropske unije. 340 milijonov ljudi v 19 državah evro uporablja in ta uh, uh, resnično. Um, simbolizira uh, našo uh, enotnost. Eh, več kot 70 odstotkov evropskih državljanov meni, da je enotna valuta zelo pomembna uh, vrednota. In uh, to je tudi orožje proti vsem populistom, ki uh, nas napadajo. V 20 letih eh, je evro postala močna valuta, Evropa je eh, postala eh, zelo velika gospodarska sila. 60 odstotkov um, mednarodnega gospodarstva uh, se odvija v evrih, uh, uh, ampak vemo pa tudi, uh, da je uh, evro um, preživel uh, zlasti gospodarsko krizo leta 2008, ki je uh, precej. Uh, uh, posta, postavila pod vprašanje v precejšnji meri tudi našo uh, gospodarstvo, gospodarsko uh, arhitekturo. Uh, preizkušena je bila odpornost evra, države članice so uh, sprejele pomembne ukrepe uh, za to, da smo obranili uh, Eh, enotno valuto. Spostavili eh, smo tudi na institucionalni ravni pomembne instrumente, naprimer mehanizem za eh, stabilnost in prilagodili smo tudi proračunske ukrepe v okviru evropskega semestra. In tako smo premustili to gospodarsko krizo in rezultati kažejo, da je rast, gospodarska rast ponovno Eh, zagnana eh, in da se gospodarska situacija izboljšuje v praktično vseh državah. To pomeni, da je evro območje okrepljeno po tej eh, krizi. Mak tu govorimo o gospodarski krizi, ampak iz gospodarske krize smo na subtilen način prešli na. Um, politično krizo, ki izhaja iz neenakosti med eh, državami eh, znotraj evroobmočja in državami zunaj eh, evroobmočja. In to vodi v nek občutek nepravičnosti, v neenakost, kar je voda na mlin populistom. Močen evro zahteva evropsko, močno evropsko monetarno in gospodarsko unijo e, in e, zato potrebujemo večje e, zmogljivosti za prilagoditve in za odgovore na različne šoke. In ob, ob tej priliki bi se zlasti zahvalil parlamentu uh, in pa inštitucijam uh, za to, da ste nas podprli pri našem delu, kaj so naše pre, pre, prednostne naloge. Um, treba je dokončati uh, projekt enotne um, oziroma bančne unije. Uh, tu uh, smo sprejeli celo vrsto različnih uh, instrumentov, uh, ampak uh, nismo še povsem končali s tem projektom. Uh, Eh, na to na zadnjem vrhu evroobmočja. Mislim, da smo zabeležili zelo pomembne korake v pravo smer. Eh, evropski vodilni so se strinjali, eh, da bodo sprejeli neko neko varovalno mrežo uh, za ta uh, uh, mehanizem uh, za um, uh, zavarovanje um, transakcij. Um, ampak kljub vsem tem uh, korakom v pravo smer, pa še vedno uh, manjka uh, Evropski uh, monetarni uniji uh, zavarovanje um, uh, bančnih uh, depozitov. In uh, to uh, še vedno ostaja uh, trn v peti. Uh, uh, različnih eh, evropskih eh, držav. Eh, v zadnjih letih smo precej omejili tveganja, ampak zelo pomembno je, da ta tveganja tudi porazdelimo in zato je Evropski mehanizem za stabilnost še toliko pomembnejši. Veseli me, da so se države članice strinjale glede um, okrepitve um, ehm, MS-a, zato da lahko še bolj podpremo tiste eh, države članice, ki uh, pomoč potrebujejo. Mislim, da je treba ta evropski uh, mehanizem stabilizacijo čim bolj okrepiti in bodimo odkriti. Tu uh, smo odkriti. Zelo težko je sprejeli, sprejeti takšne uh, odločitve. Uh, In pri takšnih odločitvah eh, potrebujemo eh, resen parlamentarni nadzor. Tu ne moremo imeti samo eh, medvladnih odločitev. In uh, ta EMS se lahko spremeni v nek uh, evropski monetarni. državni eh, sklad, eh, eh, lahko se predvidi nekega ministra za finance evromoča, ki bo odgovoren Evropskemu parlamentu. Vem, da je to sporno vprašanje, ampak je pomembno. In na to tretja prioriteta pa je um, monetarni instrument za uh, evroobmoče. In cilj tega je, da se. Uh, um, odpravi eh, neenakosti, zmanjša eh, neenakosti, ki obstajajo in komisija je to v eh, proračunu za 2021-2027 um, predlagala mm, nekaj, nekaj možnosti in sicer Prva možnost je ta, da eh, je treba predvideti eh, instrument za eh, solidarnost in za stabilnost v primeru asimetričnih šokov. To je prvo, prvo orodje. Drugo orodje pa je orodje strukturne reforme in podporo rasti in ustvarjanju novih delovnih mest moramo se strinjati glede eh, instrumentov za konvergenčnost eh, znotraj evroobmočja. Danes eh, v Evroskupini razpravljamo o vsem tem in prišli smo do nekega načelnega dogovora glede teh instrumentov. Nismo se še strinjali glede vseh podrobnosti, to je še, še daleč, ampak upam, da bomo do maja, junija to privedli že do točke, ko bo komisija lahko to tudi predstavila. Ampak zaenkrat lahko um, že um, omenim najpomembnejše. Prvič, resnično potrebujemo uh, proračun evromoča in tu ne smemo pozabiti na nobeno razsežnost, zlasti ne na stabilizacijo. In um, zelo pomembno je, da bo ta proračun um, porožen in močen. Uh, Na to druga tema, upravljanje um, evroobmočja, o tem ne govorimo več veliko, ampak uh, uh, potrebujemo to demokracijo in ker potrebujemo demokracijo, si uh, prizadevam za to, da bi uh, uvedli funkcijo uh, um, ministra za finance, v tem primeru bo evroskupina postala formalna entiteta, ki bo pod nadzorom Evropskega parlamenta. Ta ministr za finance bo tudi predsedoval tej skupini, ki bo na ta način postala uradna. Na to moramo uh, poskrbeti tudi za mednarodno ulogo evra. Vidimo sedaj, kaj se dogaja z Združenimi državami in uh, uh, kakšne so posledice eh, odločitev eh, Združenih držav na evro. Zato eh, moramo evro mm, okrepiti tako, da bo postala mednarodna valuta primerljiva z dolarjem. No, v 20 letih smo veliko naredili, ampak pri 20 letih smo še vedno mladih in še vedno nas je treba podpreti. In zato mora biti um, uh, okrepitev Evropske monetarne uh, in gospodarske unije naša glavna prioriteta. In eh, to, da se sedaj približuje Evropske unije, nas ne sme odvrniti od tega dela. Nasprotno, vsi moramo delati na tem, da eh, zagotovimo eh, stabilnost in konvergenčnost znotraj evroobmočja. Torej, pri uh, zaključitvi tega projekta Evrops, uh, Evropske uh, monetarne in gospodarske unije je pomoč parlamenta ključnega pomena in politična podpora parlamenta je ključnega pomena. V tem zelo političnem obdobju se moramo osredotočiti na dvoje, na to, kar je mogoče, na to, kar je obvezno, to je delo, ki ga mi opravljamo znotraj evroskupine in na to še to, kar je ključno pri politiki in sicer to, kar je zaželjeno. In na ta način bomo lahko še naprej delali delali na tem pomembnem projektu, ki se mu reče Euro. Hvala. All... Hvala. E, torej, pokrili ste vse time, predvsem tudi zelo občutljivo timo. Um, in sicer, da eh, podpora za Evropsko unijo in po moje, če si ogledamo popularnost določenih voditeljev, ki in držav sedaj ne bom navedel, in kriza, ki izhaja iz skrajnežev populistov, nacionalistov, in v nekaterih državah eh, je politična kriza in zato bo eh, težko izvajati ta proces reforme pred nami. Je torej veliko pomembnih tem in sedaj dajem besedo spet eh, predsedujočemu gospodu Gualteriju, ki bo vodil to razpravo. Torej, najprej bom spregovoril kot eh, predsednik pristojnega odbora. Če razmišljamo o tem, kaj je treba storiti za dokončanje Evropske monetarne unije in ob 20-letnici obstoja evra, potem moramo najprej se spomniti, zakaj eh, se nam zdi, da je evro velik uspeh, eden največjih dosežkov v procesu evropske integracije. In evro ni bil samo eh, močno ekonomsko orodje, temveč tudi ambiciozen politični projekt, ekonomski in politični projekt. In na eni strani vidimo, kako je evro dokazal, da je izpopolnitev notranjega trga, dopolnitev notranjega trga in to je vodilo tudi do povečanja trgovine znotraj EU, vedno se moramo spomniti uh, tudi, da bi sicer lahko prišlo do konfrontacij med državami članicami, ki bi preprečili poglobitev notranjega trga po drugi strani vidimo, kako je evro prispeval k integraciji vrednostnih vrednik, vrednik, ki so gonilo konkurenčnosti, inovacije in odpornosti evropskega gospodarstva in predvsem evropske eh, proizvodne industrije. Vendar moramo videti tudi drugo razsežnost, ki je bolj ekonomsko-politična. To, kar želim povedati, um, imamo enotno valuto in sedaj, ko razpravljamo o tem, kaj pomeni suverenost, torej enotna valuta mora biti razumljena kot uh, pogoj za deljeno uh, suverenost. Um, in to velja tako eh, na vzven, kot tudi na vznotraj. Na, um, po krizi Bretton Woods sistema in zaradi globalizacije ima samo enotna valuta možnost, da igra globalno vlogo in da nas zaščiti pred um, slabimi um, učinki, če so druge valute premočne. Na drugi strani pa je evro omogočil, da um, prispevajo tudi k oblikovanju skupne monetarne unije. Um, najbolj ranljive države, Eh, bi bile manj suverene, ne več, če ne bi bilo evra in bi morali enostavno slediti um, odločitvam monetarnih območij velikih valut. In zato mislim, da moramo evro videti tudi kot um, pogoj za. Raz, raz, za razvoj evropskega ekonomskega in socialnega vidika, in um, um, In istočasno, in to so tudi lekcije, ki smo se jih naučili, finančna kriza je pokazala tako uh, moč, eh, kot tudi slabost eh, naše konstrukcije. Videli smo, kako nevarna je lahko ekonomska integracija, če ne temelji na nadzoru in kako se to lahko spremeni v socialno fragmentacijo. Um, in tudi Eh, kako se s tem potem ne absorbirajo šoki. Videli smo, če ni upravljanja krize, če ni stabilizacijskega orodja, eh, ni, se ne moremo pravočasno soočiti s krizo in napačna mešanica politik, ki je bolj preveč usmirjena v fiskalno konsolidacijo, je vodila eh, skoraj do druge eh, recesije. Obenem smo videli, da kljub nepopolnosti in kljub eh, deloma tudi napačnih političnih odločitev je evro dokazal moč in odpornost. In sicer na osnovi politične odločnosti, da se zagotovi um, integriteta, obenem pa tudi fleksibilnost. Zato sm, imamo nov, um, novo orodje za um, upravljanje krize in tudi Evropska centralna banka je e, uporabila svoje pravice in storila vse, kar je bilo potrebno za zagotovitev integritete evroobmočja in to se je izkazalo kot zelo učinkovito. Eh, in to pravzaprav za in ti ukrepi v bistvu niso nič eh, stali. Potem smo vzpostavili um, skupni nadzor in reševanje in sanacijo bank in uh, tudi vključili fleksibilnost v fiskalni okvir. Um, in eh, potem imamo še kvantitativno lajšanje, ki je bilo ključnega pomena za preprečevanje deflacije. Eh, zahvaljujoč vsem tem izboljšavam smo sedaj v veliko boljšem ekonomskem stanju. Imamo eh, robustno gospodarsko okrivanje in tudi sedaj, ko se gospodarstvo spet malo upočasnjuje, imamo temelje eh, za nadaljno rast. Um, in um, um, in vse države članice, um, ki so uporabile finančno pomoč, rastejo sedaj bolj kot druge. Če si ogledamo eh, slabosti v globalnih dejavnostih in tudi tveganja, s katerimi se soočamo, je jasno, da smo na pol poti in da moramo storiti odločne korake za dokončanje Evropske monetarne unije. Tu gre še za dediščino krize in za Eh, ostajajoča naravna visija za um, nezaposlenost in javne dolgove, um, potem tudi strukturne probleme, ki vplivajo tudi na pr produktivnost, potem nizke naložbe uh, in plače, potem ranljivost eh, glede novih kriz in tu vidimo, uh, In vedno so to ista sporočila, da ne more biti prostor za samo zadostnost, temveč moramo moram ukrepati, ki moramo ukrepati. Strinjam se z omenjenimi prioritetami, ki jih želim sedaj malo uh, Eh, komentirati predvsem to, kar je povedal gospod Sentino. Moramo dokončati um, bančno unijo in vzpostaviti unijo kapitalskih trgov, da bi eh, preprečili nove krize, da bi zagotovili rast, odpornost uh, ekonomije in tako naprej. Um, spra, uh, imamo svežen o znižanju tvegan in sedaj tudi varovalo. Varovalo mora biti varovalo in ne program, vendar nismo še v stanju, da bi bili uspešni pri tretjem drugem stebru skupno no, jamstvo za vloge. To pa je ključno za to, da se odpravijo omejitve, ki preprečujejo bolj, od, eh, bolj učinkovito uporabo likvidnosti in kapitala in da imamo pravo finančno integracijo. Zato čakamo na rezultate delovne skupine na visoki ravni. Parlament se bo vključil v to delo, moramo pa biti seveda tudi previdni pri tem, da bi še zvišali listov za zmanjševanje tvegan, predvsem, ko, govori, eh, ko gre za um, zadolžitev držav in ko gre, eh, kaj ti pogosto gre eh, bolj za napoved in znižanje tvegan, kot potem za dejansko znižanje tvegan potem so tu še drugi instrumenti za stabilizacijo, eh, potem zelo pomembno je, da se spoštujo pravice eh, komisije, ampak ECB mora biti tudi avtonomna. In potem še namenski instrumenti za evroobmočje. Če imamo isto valuto, potem imamo specifične potrebe in potrebujemo eh, dodatna orodja in eh, pozdravljam, da je to v središču dela Unije in tudi evroobmočja, vendar želim se odzvati na to, kar je povedal Mario Santino. Tri točke, ki so zelo pomembne za Evropski parlament. Prvič, in mislim, da se vsi strinjamo, ta namenski proračunski instrument mora biti del proračuna Evropske unije torej podvržen proračunskim postopkom, drugič, in to je zelo pomembno, ne moremo imeti prerasporeditve sredstev, to so dodatne funkcije in ker so dodatne funkcije, jih ne moremo eh, financirati iz sredstev za redni strukturne sklade in kohezijsko politiko. Treba je zagotoviti seveda tudi ravnovesje med regijami v evroobmočja, v evroobmočju in med evroobmočjem in ne evroobmočjem. Torej, ne sme biti te prerasporeditve sredstev. To je za nas bistvenega pomena in parlament se nikoli ne bo strinjal s prerasporeditvijo sredstev. In tretja točka, potrebujemo obe funkciji, tako konvergenco v redu, vendar tudi stabilizacijo, stabilizacijsko funkcijo. Stabilizacijska funkcija je bistvena, če si uh, ogledamo lekcije iz krize če bomo eh, identificirali nekatere izravnave med finančno podporo in eh, ekonomsko konvergenco, potem eh, je to seveda lahko nekaj pozitivnega. Vendar mnenja smo, da je stabilizacijska funkcija bistvena značilnost dobro delujoče ekonomske in monetarne unije. In samo um, ekonomska konvergenca ne zadostuje če bi imel čas, eh, bi eh, še dodal, da eh, še nismo kvantificirali tega proračuna, ampak če imamo ta dva proračuna, instrumenta, o katerih sem govoril, eh, se moramo kljub temu ukvarjati tudi izboljšanjem fiskalnega okvira. Včeraj smo razpravljali o teh temah. Bolj enostaven fiskalni okvir, ki je manj prociklični in bolj podpira naložbe, to so potem razsežnosti, ki ne glede na to, kaj bomo storili in upam, da bomo dosegli rezultate, Eh, in da bomo imeli namenski instrument, ampak kljub temu se moramo ukvarjati tudi z drugimi vprašanji. In še zadnja točka, demokratična razsižnost, ki je res eh, bistvena, hvala Piero Moskovisiju, imamo zlato pravilo. E, e, poslanci v evropskem in nacionalnih parlamentih. Hočemo močan parlamentarni nadzor nad ekonomskim uh, političnim okvirom. In zlato načelo je, da vse odločitve, vsi sklepi morajo biti pod nadzorom parlamenta in sicer na ravni, kjer se sprijimajo član držav, eh, denar držav članic, nacionalni parlament, evropski denar. Um, Evropski parlament, usklajevanje nacionalni parlament in Evropski parlament. To je zlato pravilo. In če eh, želimo zapolniti take demokratične vrzeli, eh, eh, moramo to zagotoviti, drugače bo težko razložiti državljanom, zakaj ni tega demokratičnega nadzora. Eh, eh, mnogi nas včasih vidijo kot opozicijo. Eh, kot da bi se borili za nekaj drugega, ampak vsi smo na isti strani. In imamo sistem eh, parlamentarne odgovornosti na evropski in nacionalni ravni. In če bomo nadaljevali ta dialog, bomo ostali enotni in bomo tudi zagotovili um, demokratični vidik eh, tega um, okvira za imu. E Hvala. Sedaj pa bomo začeli razpravo. Uh, in to razpravo bo prav tako vodil Roberto Gvalteri. Ta pravila že poznate in jih ne bom ponovil. Končati moramo do 12.42, potem se nam bo pridružil predsednik parlamenta. Prva, prvi je na vrsti je prva na vrsti gospod Domingos iz Portugalske. Jaz sem iz eh, stranke PSD na Portugalskem. Eh, govorila bom portugalsko. 20 let evra, to je razlog za veselje, kajti mnogi, tudi poslanci v parlamentih nacionalnem evropskem, so mislili, da evro ne bo preživel. Vendar 20 let naj nas eh, tudi vodi do tega, da razmislimo o tem, kako bi evro postal še bolj odporen. V času krize e, smo morali izvesti reforme, ampak ta volja po reformah e, je e, splahnila pozneje. Govorili smo o proračunu za evro območje, to je gotovo pomembno vprašanje. Obenem pa ni. Eh, napredka pri tretji, eh, tretjem stebru bančni uniji in sicer pri jamstvu za vloge. Je kot da gradimo hišo, ne, da bi imeli podpornega zidu in to eh, bi se slabo končalo. V decembru lanskega leta je bil vrh evra, vendar so bili rezultati. Eh, ra, um, razočaranje za, tisti, za tiste, ki so se zauzimejo za izpopolnitev bančne unije. Danes smo govorili o neenakostih. Največja neenakost je, če uh, ima evro različno vrednost v posameznih državah. In če sedaj ustanavljamo delovno skupino, da bi rešili ta problem, naprimer za jamstvo za vloge, to še ne zadostuje. To ni rešitev. Mislim, da je to neke vrste samo um, eh, samo bežimo pred tem. Potrebujemo temeljne reforme. Če tega ne bomo storili, bomo imeli nepopolno hišo in nas bo naslednja kriza hudo prizadela. Gospod Vodcis iz Cipra, skupina SND. Kolegice in kolegi, uh, enotna. Eh, valuta je preživela um, ekonomsko in finančno krizo in to tudi dokazuje odpornost. Vendar je kriza dokazala, pokazala tudi, ki so slabosti. Um, um, moramo priznati, da je ekonomsko-finančna kriza povečala neenakosti med sivarom, ki je bogat in uh, jugom, ki je neuspešen. Um, te, um, to breme se ni bolj enakomirno porazdelilo in vidimo, da je premalo solidarnosti na, na ravni Evropske unije. 19 držav članic evroobmočja eh, še nimajo na razpolago učinkovitih orodij, za zagotovitev notranje konvergence in za to, da bi privlačili naložbe. Sedaj, ko je ekonomski položaj bolj ogoden, se ne smemo spočiti na lovorikah in moramo ta ekonomski zagon uporabiti za potrebne reforme na nacionalni in evropski ravni. In sicer, da bi eh, tako dosegli večjo konvergenco in da bi popravili napake in um, zagotovili predhodne pogoje za napredek naše družbe. Um, uh, in tu gre seveda za različne pobude za države članice, ki se želijo pridružiti evroobmočju in to bi imelo uh, pozitivne posledice za vse. Integracija notranjega trga in Evropske monetarne unije je zelo pomembna. Uh, uh, um, Eh, in tu še posebej jamstvo za vloge. In tu se ne smemo zadovoljiti z lepimi besedami. In vse to je pogoj, da bi Evropska unija lahko igrala bolj pomembno vlogo tudi na mednarodni ravni. Strinjam se s komisarjem Moskovisijem. Res je, eh, po raziskavah in statistikah velika večina državljanov je mnenja, da je Evropska unija, Evropska moneta, eh, valuta uspeh. Lahko pa bi storili še več in se ne smemo uh, ustaviti. Hvala, gospod Papadimilujs, uh, eh, Evropski parlament GUE. Hvala, gospod predsedujoči. Po moje je tako, da po 20 letih, odkar imamo enot, enotni denar v naših žepih, se ne smemo ukvarjati samo z uspehom, temveč tudi s tem, kar bi lahko storili še bolje. Na osnovi statistik je evro sicer odporen, vendar so napake pri konstrukciji enotne valute in to vodi do povečanja neenakosti in eh, razlik. Vidno več je teh neenakosti in razlik in to je pojav, ki hrani skrajno desnico in kar spet ogroža uspeh eh, enotne valute. Enotna valuta ne more um, preživeti brez preglednosti, brez kohezije, brez razporeditve bremen. In želim izkoristiti to priložnost, da postavim, formuliram vprašanja. Mednarodna amnestija. Um, zahteva večjo preglednost za evroobmoče, ne, more, ne morejo se sprejemati odločitve za zaprtimi vrati na nejasen način. Ali se strinjate eh, s tem, da morate odgovarjati nacionalnim parlamentom in Evropskemu parlamentu ali ne? Gospod komisar, zakaj je na desetine novinarjev, žvižgačev, ki odkrivajo velike škandale davčnih utaj ali davčnih goljufij, medtem ko evropske inštitucije ne, ne, niso sposobne odkriti teh škandalov in sprejeti um, sankcij, gre za milijarde evrov, uh, ki uidejo uh, Eh, proračunom držav članic in Evropskega, eh, Evropske unije, medtem ko morajo delavci MSP plačevati visoke davke. Zakaj imamo ekonomsko-monetarno unijo, ki je parcialna in zakaj še nismo storili korakov, da bi napredovali tudi na tem področju? Hvala, gospod Borgi, Italija, ENF. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsedujoči. E, proslavljamo 20-letnico evra. Če je ta e, proslava, torej, če, če proslavljamo to, da evro še obstaja, dobro, evro res obstaja, ampak ali je bil uspeh in ali je to bil uspeh za vsakogar? No, Um, govorilo se je prej o zgodbi konvergence in integracije, sedaj pa vidimo delitve in uh, razhajanja. Um, um, in treba se vprašati, zakaj je temu tako. Po krizi je ekonomska uspešnost evroobmočja bila slabša kot uh, v ostalih razvitih državah. Tudi danes, ko govorimo o tem, države EU brez evra eh, imajo višjo stopnjo rasti kot države evroobmočja. Ali je to bil uspeh za Grčijo, ali je to bil uspeh, uspeh za Irsko, ali je to bil uspeh, uspeh tudi za Francijo, kako pa so se stvari odvijale v Italiji, ali moramo to res proslavljati. V 20 letih nič rasti dobro 3 odstotke, ampak lahko bi rekli, da je to nula. Najvišja brezposlenost v zgodovini. Um, ni več um, sredstev brez tveganja za vrčevalce. Um, vrčevalci um, zgubljajo denar, čeprav um, je bilo obljubljeno drugače. Potem financi, financiranje dolgov v Italiji za 3 odstotke više v Nemčiji. Kako je možno, da imamo enotno valuto in so stroški za financiranje dolgov tako različne? Um, mi plačujemo za to, da smo del tega uspeha. Še vedno plačujemo, ampak ne gre samo za Italijo. Naslednje volitve bodo poslale sporočilo glede veselja državljanov in državljank Francije, Nemčije za upravljanje evroobmočja. E, govorili ste tudi o populizmu e, in populistih kot nasprotnikih. E, to je zloraba perfektne besede. Moramo se boriti proti usponu populistov, ste rekli. Ampak populizem je demokratični odziv evropskih državljanov na elite, ki so zgubile stik z realnostjo. Torej, predstavniki v prihodnosti v parlamentu, ki se bodo tu zbirali, bodo drugačni. Upam, da jim bo uspela boljša politika. Hvala. Ne vem, ali bi brez evra stroški za financiranje italijanskih dolgov bili nižji. Dvomim, gospod Valura z Grčija. Hvala, gospod predsedujoči. E, eh, 2019 je e, oziroma 1999 je bila uvedena enotna unija. To je eh, bila Največji, ne, eh, bil en največjih uspehov v 20. stoletju. Vsi, eh, ki so dvomili, so um, um, bili kritizirani. Danes pa vidimo, da je veliko problemov tudi okrog te enotne valute. 20 20 let po uvedbi enotne valute in po veliki ekonomski finančni krizi evroobmočja lahko priznamo, da je prišlo do izboljšav na, na področju trgovinskih tokov, um, komercialnih eh, transakcij na mednarodni ravni. Ampak kljub temu je treba storiti še veliko na ravni družbe. V desetih letih Eh, torej v desetletju, ko eh, nihče ne postavlja, ni postavljal pod vprašaj evra, je bila realnost drugačna, torej v prvih desetletjih kot potem. Um, um, um, na, eh, tis, na deset tisoč milijard evrov se je po, ve, so se povečali tudi bančni dolgovi in videli smo, da um, so banke preveč zadolžene. Prvi cilj eh, ekonomske monetarne unije, konvergenca, rast in kohezija, to je bilo na stranskem tiru in šlo je za finančne profite. Um, um, mehanizma za preprečevanje krize ni bilo oziroma ta mehanizem ni deloval. Za državo, kakršna je Grčija, vam moram povedati, da je um, um, menjalniški tečaj bil velik problem, kaj ti e, menjalniški tečaj za pristop v evroobmočje je bil za Grčijo previsok. In če želimo poglobiti evroobmočje, moramo e, zagotoviti večji demokratični nadzor in legiti, demokratično legitimnost. Evroobmočje sprejima pomembne odločitve in to vpliva na življenje milijonov ljudi in ne more biti tako, da ta organ ni odgovor nikomor. In eh, sicer po demokratičnem postopku pri tem so veliki problemi. Končal bom, gospod predsednik, in sicer ta neoliberalna politika in eh, strukturne pomankljivosti eh, so povečale eh, revščino v zadnjih desetletjih in to zato s, eh, imajo vedno, voč, vedno večjo moč skrajneži in populisti, gospod Fernandez, ELS, eh, Evropski parlament. Hvala, imam vprašanje. Vprašanje predsedniku Evroskupine, gospodu Sentinu. Evropska komisija in Evropski parlament so podali predloge za poglobitev koherenco in kohezijo v evroobmočju. Evroobmočje ni pripravilo nobenega predloga. Vi, predsednik eh, evroobmočja, ste rekli, da boste predložili v juniju ustrezen predlog. Eh, volitve v Evropski parlament bodo konec maja. Evropski parlament junija ne bo imel nobene sestan nobenega sestanka. Ali se zato niste odeležili razprave plenarnega zasedanja v Strasburu, ko smo razpravljali o reformi evroobmočja? Prosim, odgovorite na to enostavno vprašanje. Za zarudek um, proračuna evroobmočja, kako zgleda s tem eh, stabilizacijskim instrumentom, ali mislite, da je predlog komisije dober, ali se evroobmočje strinja s tem predlogom, ali res mislite, da zadostuje 30 milijard evrov za ta mehanizem. In potem, kar zadeva financiranje, kako želite izvesti financiranje z lastnimi sredstvi, ali se naprimer strinjate s tem, da se dobički ECB eh, pretvorijo v lastna sredstva, tako da bi ta osnutek proračuna evroobmočja lahko uvedli na ta način. Na ti dve enostavni vprašanji si želim vaš odgovor. Hvala gospa Malsa, ki vinke manj iz Nemčije, EFDD. Dober dan, hvala, da ste mi dali besedo moram reči, da želim kritizirati, da se olepšuje gospodarska rast po evroobmočju. Zvezni minister Šolc eh, je v Nemčiji pred kratkim ugotovil 20 milijard vrzeli v proračunu in sicer od enega dneva na drugega. Euro ni zgodba uspeha, ko pa že leta delajo z negativnimi obrestmi in eh, kradejo denar eh, majhnim vrčevalcem oziroma se jih razlastini. In to um, ni mogo, tega ni mogoče odobriti. Za povprečnega državljana je ta razlastitev zaradi negativnih obresti, uh, to bo vplivalo predvsem eh, na to, da bodo ljudje starej, eh, revni, ko bodo starejši. Evroobmočje se mora, mora premisliti, eh, kakšni so načrti za povprečnega državljana kaj ti s tem, da različne države so zelo dobili pocenne kredite, kot naprimer Italija, in so nakopičili ogromne dolgove in se sploh ne ve, kdaj in kako jih odplačati. In to ne bo možno z jamstvom za vloge in tako naprej. In če izhajamo iz tega, da Eh, se prenese eh, nemško jamstvo za vloge na evropsko raven, predvsem, ko se način glasovanja spremeni z soglasja na eh, glasovanje s kvalificirano večino, to pomeni razlastitev nemških varčevalcev in AFD se s tem nikoli ne bo strinjala. In da se to označuje kot populizem ali skrajna desnica, To je samo drugo mnenje, ki ga mora demokrat tudi tolerirati, in če tega ne storite, ali če tiste, ki skrbijo za svoje ljudi, označujete za populiste ali desne skrajneže, je to stilistično zelo uh, grdo in nevredno demokrata. demokrata. No, uh, bil bi, uh, bi previden. Uh, pri kritiziranju bank drugih držav vsak ima svoje probleme. Ampak sedaj imamo problem. Um, uh, lahko dam besede drugim samo, če se omejite na maksimalno minuto 30, drugače bodo dobili besedo samo nekateri. Želel bi dati besedo čim več eh, poslancem, ampak moramo biti zelo disciplinirani, drugače zadnji ne bodo dobili več besede. Razen tega morajo eh, predstavniki tu na odru tudi odgovoriti, gospa Silva Pereira. Dobrigad, prezident. Um, ehm, maj... Gospod Silva Pereira, hvala. Proslavljamo 20 let evra ampak eh, morali bi eh, bolj razmišljati o prihodnosti evra, kako bi evro lahko bolje reagiral na šoke in kako odpraviti razlike v EU. Eh, poznamo načrte za reformo evra in vemo, kaj je treba storiti. Vprašanje, ki si ga moramo predpostaviti, zakaj je v desetih letih so bili storjeni pomembni koraki, mnogo korakov pa še manjka. Um, in sicer smo v slepi ulici, na eni strani zmanjšanje tvegan, na drugi strani delitev tvegan. In tu smo uh, zašli v uh, slepo ulico in v nasprotju s tem, kar je povedal gospod Fernandez, uh, ugotavljamo tudi v Evropskem parlamentu odpor proti reformo evra. Zato, ker nekateri pravijo, da je, to, uh, da je potrebno znižanje tvegan in se vedno z, eh, govori samo o znižanju tvega, nikoli pa o delitvi in moramo iziti iz te slepe ulice. Um, sprijeli smo ukrepe za znižanje tvegan, tudi za odpravo oziroma zmanjšanje slabih posojil. Sedaj pa moramo razmisliti o reformi evra in tudi o delitvi, um, o delitvi tvegan, spareč Hrvaška, ELS. Spoštovani gospod predsedujoči, eh, kolegice in kolegi, čestitam eh, tudi v imenu moje delegacije k 20-letnici evra. In kljub temu, da nekateri pristopajo oziroma na to gledajo skeptično, želim opozoriti na to, da je Hrvaška kot mlada članica Evropske unije eh, začela strategijo uvajanja evra in eh, morali smo izpolniti oziroma opraviti zelo zahtevne pro, pro, postopke. 2016 je prva, prvo leto, ko lahko rečemo, da smo teoretsko izpolnili kriterije za uvidbo evra, da bi lahko sodelovali v tečajnem, tečajnem mehanizmu ERM2 torej proračunski primankljaj je bil 2016 pod 3 odstotki BDP-ja, kar je dovoljeno, in javni dolg se hitreje zmanjšuje, kot se je to pričakovalo. Javne finance so uh, torej zelo stabilne. Kar eh, razlikuje Hrvaško od drugih držav, in to je bi lahko bila tudi pridnost za nas, hrvaško gospodar, še pet sekund, hrvaško gospodarstvo um, je integrirano z euroobmočjem, moram biti zelo strog, drugače drugi ne dobijo besede. Naslednja je na vrsti gospa Alto, Finska. Hvala lepa. Rad bi uh, slišal nekaj več uh, v zvezi z odgovornostjo držav članic uh, glede um, izgradnje uh, svojih gospodarstv in pa uh, uh, reševanja uh, različnih težav. Tu govorimo o nacionalnih odgovornostih. Uh, Zanima me tudi, kako eh, lahko obravnavamo presežke in eh, kaj lahko naredimo v tej slepi ulici, v kateri smo se znašli. Ne moremo kritizirati eh, pravil, ki so bila sprejeta, če želimo imeti ta mehanizem stabilnosti, potem si moramo pogledati tudi notranje finančne politike, um, in tudi mm, ustrezno ukrepati, ko so ta pravila kršena. Hvala lepa, Margarita Marquez, Portugalska SND. Hvala lepa, predsedojoči. Zahvaljujem se vsem, ki ste se oglasili za vse govore. In, uh, zdi se mi zelo pomembno, da uh, smo slišali tudi nekaj več o evroskupini, o uh, rezultatu vrha eh, decembra in o odločitvah, ki so bile tam sprejete. Ko je bil evro uveden, je bilo jasno, da bodo države članice izgubile pristojnost devalorizacije svojih valut. Po drugi strani pa so pridobile tudi eh, dostop eh, do trgov. Z drugimi besedami, če ne bomo imeli specifičnih eh, instrumentov, potem bodo ti pogoji, ki so omogočili uvedbo evra, vodili sedaj v težave. Po krizi 2008 se je izkazalo, da če eh, evra ne bi bilo, bi bil učinek te krize bistveno hujši, kot je bil. Eh, kolega, ki je pred mano govoril o evru, je izpostavil vprašanje uh, eh, rendljivosti evra. Ja, to, to obstaja, ampak evro uh, je velik uspeh. Uh, uspel je, eh, omogočil je izgradnjo Evropske monetarne in gospodarske unije dveh stebrov, gospod Moskovici je govoril o tretjem stebru in prav tako je omogočil izgradnjo demokratične unije in pa uvedel demokratični nadzor nacionalnih parlamentov. Thank you, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, Roberto. Spoštovani kolegi. Vsi eh, priznavamo, da eh, eh, evroobmočje ni tako uspešno, kot bi si želeli. Če si pogledamo številke, potem vidimo, da med 2011 in 2018 je bila rast v EU 1,29 odstotkov, v ZDA pa 2,21 in eh, to ni eh, na ključje, to je eh, rezultat tudi politike Evropske unije, tudi rezultat te, tega konkurenč, te konkurenčne brezposelnosti in eh, podobnih eh, napak. Zato moramo sedaj najti zelo ambiciozne rešitve eh, in ja, potrebujemo odgovore na asimetrične šoke, potrebujemo ciklične, proticiklične politike, glede na to, ali smo v recesiji ali ne. Vse to bo Vsega tega se bodo verjetno populisti poslužili pri naslednjih eh, volitvah. Na to se postavlja vprašanje upravljanja evroskupine v okviru uh, pogodb. Evroskupina mora postati uh, uh, institucija, ki bo transparentna in ki bo polagala račune. Hvala lepa, gospod Martas, Grčja, Gue, zadnji govorec. Gospod eh, predsedujoči. Vsaka valuta eh, služi dvema ciljema. Prvič eh, stabilen imenjalniški tečaj in po drugi strani tudi neka verodostojnost na trgih. Ampak eh, tu pa imamo dvojni eh, primankljaj eh, nacionalnih proračunov. In to se na to popravi samo z proračunskimi ukrepi. In vse to ima negativne učinke na uvoz. In če želimo povečati BNP, potem moramo spodbujati uh, izvoz in zato potrebujemo um, ukrepe v eh, to smer, ukrepe za naložbe, za izvoz, za spodbudo izvozom, namesto da imamo varčevalne ukrepe, ki onemogočajo potrošnjo. Če se sedaj Evropska unija posluži takšnih ukrepov, zato ker Eh, ima primankljaj, je to nekaj, ampak ne more pa eh, kaznovati eh, posameznikov in privesti neko gospodarstvo do stagnacije. Morali bi najti rešitev tudi v sodelovanju z Evropsko centralno banko. Hvala lepa, sedaj imate dve minuti vsak za odgovor. Vem, da je to velik izziv, ampak tako pač je. Um, gospod Centero. Hvala lepa, bom kratek. Um, najprej bi eh, rad pomiril nekatere med vami. v tej uh, skupini, v evroskupini imamo vse uh, finančne uh, ministre in nikoli nismo o tem razpravljali, o teh vprašanjih razpravljali na tako visoki ravni kot uh, tokrat. Naj spomnim poslance parlamenta, da eh, so odločitve na eh, ravni eh, sveta sprejete strani demokratično izvoljenih vlad, zato tu tudi ni nobenega pomankanja preglednosti, zato sem bil tudi zelo jasen danes v svojem govoru. In tu bi še nekaj nakratko dodal ne moremo uporabljati enakega denarja, istega denarja dvakrat in zato bomo pač morali uh, poiskati sredstva za financiranje proračuna. Ja, to je tudi del političnega okolja in moje glavne sporočilo danes je, da moramo ukrepati in v demokraciji to pomenijo volitve in volitve so pred vrati in eh, te moramo uporabiti in zato vas vse pozivam k temu, da volite. Govorili smo o blagostanju, to niso vprašanja, eh, ki so se porajala včeraj ali predvčerajšnjem. Ne, to so vprašanja, ki eh, zaznamujejo več kot 50 let evropskih eh, integracij. In to ima vse učinke na neto plačnike, na neto prejemnike. In naj vas vse spomnim na to, da smo vsi neto zmagovalci tega procesa in moramo nadaljevati v tej smeri. Evro sedaj uživa najvišjo raven um, uh, podpore in to je povsem v nasprotju s tako imenovanimi percepcijami euroskeptikov in moramo delati na tem in uh, delati na tem na ta način, da bomo lahko sprejeli uh, ustrezne odločitve. Hvala lepa. Hvala lepa za to sintezo. Gospod Deginis. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sam bom kratek. Če, si, če se ozremo nazaj in če si pogledamo zadnjih 20 let eh, evra, potem bomo videli, da eh, smo imeli zelo nizko inflacijo, zelo nizke obrestne mere eh, in finančna situacija naših bank je veliko boljša kot pred desetimi leti. Veliko bolj so banke odporne, veliko več kapitala imajo. In eh, na koncu mislim, da je še nekaj zelo pomembno. 80 odstotkov vseh eh, prebivalcev evra območja podpirajo evro in prepričani so, da je to dobra valuta, dober instrument za integracijo. Če se ozremo sedaj eh, v prihodnost, lahko povem, da znotraj institucionalnega uh, okvira evra, imamo pač nekaj napak, ki jih je treba odpraviti, moramo zaključiti z bančno unijo, uh, moramo izgraditi uh, tretji um, stebr bančne unije, enako velja za uh, unijo kapitalskih trgov in tudi tu bo pomembno, da bomo imeli um, davčno zmogljivost in dejanski instrument, s katerim se bomo lahko uh, soočili z asimetričnimi šoki. Hvala lepa. Hvala. Pier Moskovici. Hvala. Naša razprava eh, kaže na to, da je evro demokratičen predmet razprave. In to je logično in to je normalno. Eh, evro je eh, še mlad, mlada valuta, močna, ampak mlada in ima pomankljivosti. Sam nisem med tisti, ki pojejo slavo evru brez Eh, kakršnih koli njans. Mislim, da eh, evro prinaša stabilnost, prinaša zaščito, prinaša eh, enotnost in moč in zato 74 odstotkov evropejcev, ki imajo evro, evro tudi podpirajo. Nekatere države so se spogledovali z mislijo, da bi zapustile evro moče, ampak potem so se odločile drugače in eh, vidimo tudi to, da eh, bo evro sčasoma postala vedno bolj prepričljiva valuta, eh, kaže na dinamiko, na rast, ustvarja delovna mesta in vemo, da lahko gremo še dlje. Uvodoma sem to že povedal, zato ne, se ne bom ponavljal. Zame uh, uh, prihodnost evra res temeli na štirih uh, prioritetah, eh, bančna unija, ki jo je treba zaključiti. In ker sem pač del tega eh, procesa že od leta 2012 in tudi kolegi eh, to lahko potrdite, imamo tri stebre, ne samo dva. In potrebujemo to jamstvo bančnih depozitev, kajti to je razsežnost solidarnosti, ki jo ne smemo pozabiti. Na to uh, treba je tudi um, spremeniti evropski uh, mehanizem za stabilnost v dejanski evropski monetarni sklad, uh, Eh, pod eh, demokratičnim nadzorom, tako da bo to eh, res evropska institucija in ne medvladna institucija. In na to proračun evroobmoče, tu moramo biti zelo ambiciozni, kajti to bo instrument za konvergenčnost in odpravo neenakosti. Na to demokracija. Potrebujemo demokratični nadzor. Če sprejemamo odločitve ki niso pod nadzorom, pod demokratičnim nadzorom, bodo te odločitve zelo drugačne narave, kot če so pod uh, demokratičnim nadzorom. Evroskupina je zelo uh, učinkovit instrument, ampak ne smemo opustiti uh, uh, tega vprašanja upravljanja in demokratičnega nadzora. Na to bi se. Um, navezal še na populizem, ki je bil prav tako omenjen in naj povem, da populisti niso sovražniki ko imamo pred seboj sovražnika, in to lahko pride tudi iz druge strani, eh, sovražnika diskvalificiramo. Eh, takšni eh, po, po, po mojem mnenju, populisti niso samo eh, ljudje, ki zagovarjajo fake news eh, in pa teorije zarote. Ne, to so tudi ljudje, ki imajo drugačno politično mnenje, razen seveda, če zagovarjamo rasizem, eh, antisemitizem in tako dalje. To je nesprejemljivo v naših demokratičnih družbah. Ampak, če imamo populiste, ki zagovarjajo drugačne uh, Eh, drugačne politične nazore, potem so to naši politični nadsprotniki, ne pa sovražniki. Naprimer, v Italiji uh, je pač uh, uh, situacija, kakršna je. Ampak italijani dobro vedo, da je njihova prihodnost povezana z Evropo. Uh, in, uh, Zelo eh, močno se ne strinjam z mnenjem, da so populisti naši sovražniki. Mislim, da je treba ostati v evroobmočju eh, in tisti, ki zagovarjajo izhod iz eh, evroobmočja, so naši nasprotniki. Hvala lepa. Mislim, da. Eh, je zelo pomembno tudi, da eh, eh, opredelimo probleme, pomankljivosti, pa tudi ambicije, zato da bomo lahko ukrepili evro in tudi to je uspeh evra. Mnoge prispevke, mnoge prispevke, ki sem jih slišal, kažejo na to, da v primerjavi z situacijo brez evra, Eh, lahko ugotovimo, da bi bila situacija brez evra bistveno slabša. Lahko po eni strani uh, branimo evro kot uh, najpomembnejše orodje uh, za to, da smo ponovno pridobili gospodarsko uh, suverenost, po drugi strani pa lahko tudi. Uh, kritično analiziramo določena pravila. Naprimer, sam sem kritiziral eh, vprašanje eh, varčevalnih ukrepov in vemo tudi, da trenutna infrastruktura ni eh, še povsem primerna za naše potrebe. Moramo biti ambiciozni, moramo zaključiti bančno unijo, moramo izboljšati orodja za upravljanje s krizami, moramo zagotoviti boljšo gospodarstvo gospodarsko konvergenčnost, moramo zagotoviti stabilizacijo. O tem smo govorili že včeraj. Prav tako moramo v celoti vključiti socialni uh, stebr uh, in uh, prav tako moramo tudi uh, zagotoviti našo um, investicijsko zmogljivost. Potrebujemo tako uh, zasebne kot javne naložbe, ampak zato potrebujemo uh, spet uh, pravila. Uh, Eh, pravila morajo, morajo biti eh, bolj anticiklična kot prociklična, ampak zopet ne smemo vsega pomešati. Um, v, času, v nekaj letih po krizi smo bili priča um, vrčevalnim ukrepom, sam sem bil proti, ampak uh, potrebujemo tudi uh, fleksibilnost in lahko smo tudi ekspanzivni. Ampak dejstvo je, da uh, lahko eh, sprejmemo samo, mm, da lahko sprejmemo davčne odgovore na takšne eh, anticiklične dogodke samo na evropski eh, ravni, ne na nacionalni ravni. Ampak potem potrebujemo tudi sredstva za to lastna sredstva Evropske unije ne zagotavlja, ne zadostujejo in zato je predlog Evropskega parlamenta in ambicija Evropskega parlamenta, da se lastna sredstva povečajo na tri odstotke iz enega odstotka, uh, je tako pomembna. Na to je treba financirati uh, tudi uh, ukrepe za boj proti izogibanju plačevanja davkov in potrebujemo sredstva za učinkovito izvajanje skupnih politik. Evro je veliko dosegel, eh, ne moremo spregledati vseh eh, pomembnih rezultatov, eh, ki smo jih dosegli s pomočjo evra. Prav tako imamo Evropsko centralno banko, ki je zelo pomembna. Vse to so dosežki. Po drugi strani pa imamo še precej za narediti, ampak moramo se skupaj uskladiti glede pozitivne ambiciozne agende, zato da bo eh, parlament lahko tudi na bolj konstruktiven način eh, o tem razpravljal eh, in da bomo lahko tudi bolj konstruktivni in bolj uspešni na prihodnih evropskih volitvah. Hvala lepa, spoštovani kolegi, eh, prijatelji. V imenu romunske delegacije bi se vam želel zahvaliti. Zelo sem, eh, smo hvaležni za vse te prispevke, ideje, predloge, ki ste nam jih eh, posredovali. To so vse naši izzivi. Eh, in eh, danes eh, praznujemo 20 let evra. Mislim, da smo lahko ponosni in hvaležni našim predhodnikom, da so ta instrument upeljali. Moramo pa se tudi pripraviti za prihodno generacijo in pozdravljamo vas, pričakujemo, da se boste udeležili tudi dogodkov, ki jih organiziramo v Bukarešti. Hvala lepa. nazaj. Gre pa pa Kje je zdaj ta rama? Kje je zdaj? Čupa, kje je zdaj moj ta? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne.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 Nužda, ne, tam za pogledat. No, pa pa rutni slike, pa bo še videl. Ja, ma ne, ne, imelo spekov naj, ne, Negra je imela debele usta, tako da znate, če ima nekaj. To je botoks, ali to ni res. Poglej, poglej, po listi poslika starejše boš videl, da imaš tako debele usta. Mogoče je to še pri pomoči. Koliko stran gledaš? Thank you.

Zato se ženske, slušte, zato se ženske šminkajo, moški pa lažijo. Tako je na vas. No, pa je rekla, da se šminkajo. Ja, jaz sem zdaj šminkala. <laughs> Evo, zdaj se vana šminkala. No ja, ne, ne, veste kaj, nekateri pa so si pomočili. Ampak, to je, je pa je to, ko si nekako ženski zanjela. Šater ni žija. Po moje večino me za razloški čakala. Ja. Izjave no, no, imamo tak si. Če si zadovoljen, potem sam sabo, ben oči vsak, ki je spremenil. No, bi zem šla v Indijat. Ja, pa sem različne vire rasti, da pa tako lahko ta posel. Ja, tako na meniš. A tudi ene stvari ne bi spremenilo. Ja, recimo, to, to je ena taka. Ne, ne, to se da. Taka, zopet. To je karakterna zadeva. To je težje, kot pa si polet, da ti pa popravno ima. Ti poveča kakšne organe ali pa pomanjša.

No, sam je, sam je v bistvu, dajmo, dajmo se priznati, ne, da je uh, v širšem okviru kontekstu, ne, je ta pritisk na lepoto, na izgled, to velik, ne. Ja, da pač te kateri popustijo potem, ne, razumeš. To je, tak je, ne, pač. Ma ne, vse ni, vse ni bistveno. Prosim, to vidiš, da je čisto nenaravno. Imaš, ok, razumem, če imaš začel, pa pa možda se imaš res kakšen tak post, ne, to dela koncentracijo, ok, se viš pohvala. Ampak ne vem, da tle zdaj malo povežno se veta, ja, glej, veta se, ne. Je boljš, da imaš malo povežno, kot da se tako. Moja, moja, moja sestra, ne, pač, v Mehiki, nekaj pač, nekaj, gibanje, ne? Prav. Vse tam priničanke, ženo, vse tam vančno, državno, torej njihovi, ne? So imajo vse to, vse so, jo. vse so tam, ne? Rekla, ne bodi si to. Oči ne upejo zapreti se kapa, ne? Zdaj, če bo lahko še ne, ne, zato ker je veliko prej. Gdje da tega, tako? ampak ni grozno na obrazu, res tega ne mora začati pokazati, da je nekdo mi živce, več možno, da sem to zelo. Ja, nimaš več, več ne. Ti pol mišic sem dela več prav ne. Jaz sem rekel, jaz sem rekel, da nikaj da si gotov, kako potom izgleda enkrat, da smo bili vsi v referiji. Zagotlja vse zvrt zelo, res ne tisto. A ja, ja. Moje ne vedno časa traja, da se vse vtaja, sem rekel, o, pa je to ona, to je pa to, ko če rekel, ne bo to znači. No.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

Good morning, everybody. Dobro jutro vsem skupaj. Gospod Janku, kolegi iz nacionalnih parlamentov in kolegi iz Evropskega parlamenta, predsednik Gualtieri, v veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj z vami pri osmem medparlamentarnem tednu. To je največji dogodek v sodelovanju z parlamentom, z nacionalnimi parlamenti. 123 eh, je danes članov eh, iz vseh držav članic, pa tudi iz eh, držav kandidatk in iz Norveške in Švice. Gre za to, da inštitucije približamo našim državljanom. Nacionalni parlamenti igrajo ključno vlogo pri doseganju tega cilja. Okrepiti moramo zaupanje naših državljanov zaupanje v našo unijo in pa v njene inštitucije. Hvala lepa. Naš skupni cilj bi moral biti, da zagotovimo skupno vizijo za prihodnost. Predlagati bi morali konkretne dejavnosti za preoblikovanje Evropske unije v prihodnih letih in v korist vseh evropejcev. Če želimo to doseči, pa moramo ukrepiti medparlamentarno sodelovanje. Sedaj pa dovolite, da nadaljujem v svojem maternem jeziku, torej v italijanščini. V teh dneh razpravljamo o pomenu evropskega semestra, o učinkovitosti evropskega semestra, o usklajevanju naših gospodarskih politik, o e, rasti, o razvoju. Napovedi za leto 2019, ki jih je predstavila Evropska komisija pred nekaj dnevi, kažejo, da se v Evropi rast upočasnjuje po nekaj letih, ko se je rast okrepila in ko smo zagotovili 14 milijonov delovnih mest. Izogniti se moramo temu, da bi na našem kontinentu ponovno zavladala recesija kot pred desetimi leti. Osebno sem izjemno zaskrbljen tudi zaradi velikih socialnih razlik, ki še zmeraj ostajajo na našem kontinentu. Nekatere regije eh, so že tik pred recesijo in eh, stopnja brezposelnosti je večja od desetih odstotkov. Brezposelnost med mladimi še zmeraj znaša 42,3 odstotka v Grčiji, eh, nekaj čez 30 odstotkov v Španiji in 32,6 odstotka v Italiji. Deset odstotkov mladih ne študira in ne dela v Evropski uniji. In eh, veliko jih je ogroženih zaradi revščine in pa socialnega izključevanja. Odprti trgi so spodbudili rast in konkurenčnost, ampak vzpostavili so tudi konkurenco, kar zadeva okoljske standarde in pa kakovost eh, delovnih eh, pogodb. Poceni delovna sila je poslabšala položaj najšipkejših členov naše družbe. Edina učinkovita pot v prihodnost eh, so konkretni odgovori in potrebujemo enotno in pa učinkovitejšo Evropo. Le, če bomo sodelovali, se bomo lahko odzvali na globalne probleme in se soočili z ZDA, Kitajsko, Rusijo in Indijo, vendar pa ukrepitev rasti sama po sebi ne bo zadostovala. Potrebno je zagotoviti tudi blaginjo in pa ustvarjanje novih delovnih mest za vse evropejce. To je naš model socialnega tržnega gospodarstva. Na nikogar ne smemo pozabiti, če želimo zares uresničiti naše temeljne vrednote. Govorim o svobodi in o človeškem dostojanstvu. Če želimo zagotoviti rast, potrebujemo tudi ustrezno industrijsko politiko. Potrebujemo vlaganja, izobraževanje, raziskave, razvoj, vlaganje v infrastrukturo in pravičnejši razvoj. Evropski parlament podpira konkretne ukrepe v prihodnem večletnem finančnem okviru več kot 120 milijard ne bi namenili za podporo zaposlovanju uh, mladih in pa za izobraževanje. 5,5 eh, eh, milijarde evrov bomo namenili za poklicno usposabljanje v okviru programa Invest EU, torej vlagajmo v Evropo. Podprli bomo tudi uh, program digitalnega razvoja, podeželskega razvoja in razvoja velikih omrežij, vendar pa vlaganja sama po sebi ne zadostujejo. Potrebujemo tudi pravila, ki bodo zaščitila državljane in pa podjetja. Velika spletna podjetja morajo začeti plačevati davke, potrebno je zaščititi zasebnost in pa naše potrošnike. Zelo zadovoljen sem zaradi zadnjega sporazuma glede eh, direktive o avtorskih pravicah med Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in Evropskim svetom. Na ta način bomo zaščitili evropsko kreativnost ter naše ustvarjalce, novinarje, glasbenike in eh, tako naprej. Zagotavljati moramo več sredstev za raziskave in razvoj, le na ta način bo Evropa postala najkonkurenčnejše območje na svetu. Zato smo se odločili, da bomo za 50 odstotkov povečali proračun za obzorje Evrope. 120 milijard evrov bo sedaj eh, znašal eh, dodatno ta proračun. Poleg 80 milijard, ki so že v programu obzorja 2020, majhne in srednje velika podjetja so hrbtenica našega gospodarstva in eh, temelj evropske družbe. Evropski parlament se je odločil tudi za postavke za majhna in srednje velika podjetja v številnih programih, kot recimo v programu za velike infrastrukturne projekte. Potem je tukaj projekt Digitalna Evropa in eh, projekti za obrambo. Razviti moramo. Popoln potencijal notranjega trga, tukaj govorim tudi o storitvah, o energiji in pa o digitalnih storitvah. Zaokrožiti notranji trg pomeni spodbuditi majhna in srednja velika podjetja, zaščititi potrošnike in ustvariti nova delovna mesta, hkrati pa to pomeni tudi, da bomo izravnali razlike med manj in bolj razvitimi državami, članicami in regijami. Strategija, ki jo je sprejel Evropski parlament pretekli teden, je namenjena ravno dosegi tega cilja na eh, našem notranjem trgu moramo zagotoviti tudi večjo pravičnost in pa eh, harmonizacijo davčnega sistema. Ne moremo dopuščati davčnih oas. Okrepiti moramo likvidnost eh, in to pomeni, da je potrebno okrepiti tudi unijo kapitalskih trgov, bančno unijo, davčno unijo in politično unijo. Ne moremo imeti iste valute če eh, bomo dopustili konkurenčnost znotraj Evropske unije. Zaradi tega je potrebno zagotoviti večjo gospodarsko in tudi družbeno konvergenčnost. Evropski monetarni sklad eh, bi morali dopolniti eh, z sredstvi za podporo reformam in pa z instrumenti za soočanje z krizo. Predlagamo, da bi bil ta sklad vključen v širši instrument, ki bi zagotavljal eh, preglednejše gospodarsko upravljanje. Nacionalni parlamenti pa morajo biti v vedno večji meri udeleženi v sprejemanje odločitev. To pomeni, da potrebujemo tesnejše sodelovanje med Evropskim parlamentom in pa nacionalnimi parlamenti. To je tudi namen tega parlamentarnega tedna. Le če bomo sodelovali, bomo lahko našli konkretne odgovore na vprašanja naših državljanov. Boriti se moramo proti brezposelnosti med mladimi, proti nezakonitemu priseljevanju, zagotoviti moramo ustrezne instrumente na področju obrambne politike in se boriti proti podnebnim spremembam. Sedaj pa naj spregovorim še o prihodnosti Evrope. Predsedniki vlad eh, in eh, držav eh, predlagajo odprto razpravo o prihodnosti Evrope. Ta razprava z udeležbo Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov prispeva k demokratičnemu procesu v Evropski uniji. Evropski parlament je izvoljen neposredno za strani evropskih državljanov. To zagotavlja verodostojnost Evropske unije in politične stranke, ki nasprotujejo postopku politične integracije, eh, imajo eh, vedno več eh, glasov. Vedno več je tudi ljudi, ki nimajo nobenega zaupanja v Evropsko unijo. Imamo geografska območja, kjer je stopnja brezposelnosti še prav posebej visoka in tam je največ državljanov, ki nasprotujejo Evropski uniji. Zaradi tega moramo ukrepiti naše sodelovanje še prav posebej na področju gospodarske politike. In okrepiti moramo izmenjavo najboljših praks. Prepričan sem, da bo ta parlamentarni teden pomenil pomemben prispevek k boljšemu gospodarskemu upravljanju in k pravi proračunski politiki Evropske unije. In zaradi tega se vam zahvaljujem, da ste danes tukaj z nami. Najlepša hvala in veliko uspeha pri vašem delu.